predvideno. S tem prehajamo na poročilo Elizabete Gardini, gre za mehanizem unije na področju civilne zaščite in besedo dobi poročevalka za 4 minute. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da je danes za vse nas, ki smo delali na tem področju, zares pomemben dan dan eh, poln eh, različnih občutkov. Pogajanja so bila zelo dolga in danes bomo glasovali o novem eh, mehanizmu na področju civilne zaščite. To je majhen, a pomemben korak na poti proti varnejši Evropi in varnejšemu svetu. Najprej bi se rada zahvalila. Zahvalila bi se rada celotnemu parlamentu, vsem kolegom, ki so eh, z mano sodelovali na zelo konstruktiven način. Mislim, da je Evropski parlament še enkrat dokazal, da je institucija, ki je najbližje evropskim državljanom. Zelo dobro vemo, da evropski državljani v tem trenutku Evrope ne vidijo kot nekaj eh, izjemno pozitivnega, vsaj velika večina državljanov ne. Še prav posebej pa so negativni občutki na posameznih področjih. Obstaja veliko možnosti za sodelovanje v Evropski uniji. Za tem sodelovanje bomo lahko državljanom pokazali, da jim je Evropa blizu, da je njihova prijateljica, da je skupen dom vseh eh, evropejcev. Mislim, da eh, bomo danes naredili pozitiven premik v tej smeri, v smeri solidarnosti, ki jo izražamo z tem dokumentom, z tem novim mehanizmom, ki povsem eh, spreminja filozofijo trenutne civilne zaščite. In že ta instrument, eh, ki ga imamo v tem trenutku, je zelo pomemben. Danes bomo državljanom pokazali, da je Evropa na njihovi strani in uh, zahvaljujem eh, se tudi za to, da bomo vzpostavili dialog z vsemi eh, narodi Evropske unije. Kot poročevalka uh, sem uh, imela podporo celotnega Evropskega parlamenta in prizadevala sem si za to, uh, da uh, bi uh, bil ta mehanizem okrepljen. Uh, Zahvaljujem se tudi eh, komisarki gospe Gergovevi za vso podporo, za vso prizadevanje na tem področju. Kdor eh, se nahaja na terenu v trenutku, ko pride do naravne nesreče, Eh, kdor vidi eh, žrtve in eh, kdor lahko opazuje zagotavljanje pomoči družinam in posameznikom ob naravnih nesrečah, ki se danes vedno pogosteje dogajajo, ta teh občutkov ne more enostavno pozabiti. Zato mislim, da smo zapisali nova poglavja o preprečevanju e, naravnih nesreč in pa o dobri pripravi. Zaščititi želimo evropske državljane, želimo preprečevati e, katastrofe in e, omiliti negativne učinke leteh. Želimo uspodbujati tudi kulturo preprečevanja. Dovolj je, da razmislimo zgolj o e, načrtih e, za e, spopadanje z naravnimi nesrečami. Pomislimo tudi na združevanje sredstev, ki jih države članice namenjajo za pomoč v naravnih nesrečah. Veliko je zapisanega o tem, vendar ne želim govoriti o tehničnih vidikih. Rada bi poudarila, da smo želili preseči eh, zadržke posameznih držav članic. Okrepiti želimo tako solidarnost, kakor tudi subsidijarnost. In ta dva elementa lahko najdete v celotnem dokumentu. Najlepša hvala, z veseljem bom prisluhnila prispevkom drugih kolegov in komisarke. Hvala lepa. Kolegica Gardini, sedaj pa v imenu komisije komisarka Georgieva. Hvala, gospod predsedujoči na začetku se zahvaljujem gospe, gospe Gardini in vsem drugim eh, poslancem, ki so leta delali na oblikovanju zakonodaje, ki je danes tukaj pred vami. In vaša odločitev se bo nanašala na zagotavljanje več varnosti za naše državljane in eh, naša gospodarstva. Eh, Eh, gre, eh, kaj ti eh, gre za vse, za znake, ki vse bolj kažejo k številnim katastrofam in potrebno je poskrbeti za boljšo zaščito žrtev katastrof. V zadnjih letih smo bili priča povečanju v pogostnosti eh, katastrof tukaj v Evropi. V desetih letih eh, smo izgubili 100 eh, tisoč eh, naših državljanov zaradi vročine poleti, zaradi poletnih in zimskih neviht, zaradi suš in poplav. Vse to je močno vplivalo na naša gospodarstvo in kumulativna cena je 150 milijard evrov in to je težnja, eh, ki jo vidimo vse povsod eh, po svetu. In v zadnjih letih, prvič v človeški zgodovini, eh, imamo opraviti s škodo, ki je presegla 100 milijard dolarjev na leto. In vemo, da je to samo del, del cene, kajti gre samo za zavarovano škodo in ne celotno škodo. V eh, srednjem območju naše celine eh, je prišlo do eh, cene, ki tudi znaša več milijard in to je še nikoli videno potrebno se je soočiti s tem izzivom in skozi to novo zakonodajo pravzaprav eh, gremo v smeri vzpostavitve eh, sistema za upravljanje s krizami in eh, katastrofami, na eni strani v smislu preprečevanja in v druge, eh, na, v, torej, eh, na eh, drugi strani tudi za potrebno koordinirano odzivanje na eh, te take eh, pojave. To pomeni tudi sprejemanje pravnih zavez strani članic. Vzpostavili smo eh, tudi posebno skupino strokovnjakov, eh, ki eh, so v pripravljenosti, če pride do katastrofe v katerikoli od držav na naši celini ali druge tudi sama sem pogosto slišala, da kar potrebujemo je, da eh, je Evropa enotna, ko gre za katastrofe in da se enotno odziva. In eh, to ste pogosto zahtevali. S to zakonodajo bo to postala realnost. Eh, zauzeli smo pristop od spodaj na vzgor, eh, pristop, ki sloni na prostovoljnih prispevkih eh, eh, držav članic in tudi v smislu izražanja solidarnosti. In uh, naj sklenem, pred nekaj tedni na Filipinih sem z lastnimi očmi videla, kaj pomeni, če Evropa deluje skupaj, uh, povsem enotno in kaj lahko na ta način doseže. V, bo, v bodoče bo izvajanje zakonodaje uh, Eh, tudi pomenilo, da sami pri tem sodelujete, da ste solidarni in zato se vam zahvaljujem. Najlepša hvala, komisarka. Sedaj pa eh, poročevalci, kolega Paška ni, eh, kolegica Strifle. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Ta predlog prav gotovo krepi eh, okvir sodelovanja v Evropski uniji, zato da eh, lahko učinkoviteje reagiramo na katastrofe, da se tudi eh, zagotovi boljšo pripravljenost na te dogodke. In dosedaj, naprimer, so mnoge pobude potekale izven Evropske unije, zlasti, ko gre za pomoč državam, kjer se katastrofe katastrofe še mnogo pogosteje eh, dogajajo in imajo uničujoče posledice. 30 eh, odstotkov samo se namenja katastrofam izven Evropske unije. Kar zadeva delitev finančnih sredstev, eh, to ni dosledno oziroma ne odraža stvarnosti, vključno s potrebnim informiranjem. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegica Strifler. Sedaj pa kolega Stavrakakis o mehanizmus politis mehanizem za področje civilne zaščite zahteva večjo solidarnost eh, med ljudmi med narodi in uh, nedavno tega uh, ob potresu v Akvili uh, eh, v Italiji, naprimer, je tak primer, ki to lahko ilustrira ali pa uh, ce, celo uh, druge, naprimer v primeru uničujočega tajfuna na Filipinih. Uh, Bolje je preprečevati kot zdraviti, ko pa gre za stroške, je preprečevanje spet eh, cenejše kot pa odpravljanje posledic kasneje. Potrebno je eh, torej vse to upoštevati, ko eh, gre za ta mehanizem. Evropski parlament ve, kakšna prizadevanja so že bila poduzeta v eh, smislu teh dejavnosti in potrebno je tudi sodelovanje in solidarnost. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Storakakis. Kolegice in kolegi, zelo točno smo uh, začeli. Zato to sem pripravljen na kompromis, kar zadeva poročevalce. Eh, gospod Paško je sedaj prišel v dvorano. Želite besedo? Ja, seveda, najlepša hvala. Mehanizem civilne zaščite igra ključno vlogo in je pomemben solidarnostni mehanizem pri odzivu na številne nesreče v Evropski uniji. V odboru za zunanje zadeve in v našem poročilu smo podprli eh, pristop, ki želi trenutni ad hoc sistem spremeniti v obsežen mehanizem, eh, pri katerem bo eh, primarna odgovornost pri odgovoru na nesreče še zmeraj v rokah držav članic. Potrebno pa je pripraviti eh, skupne načrte in zagotoviti eh, skladnost eh, z klauzulami o solidarnosti. In o tem tudi razpravljamo danes. Pomemben vidik poročila odbora za zunanje zadeve je vzpostavitev ravnotežja med hitrim odzivom na eni strani in med skladnostjo evropske zunanje politike na drugi strani podpiramo konstruktiven pristop komisarke in pa predstavnikov eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Hvala lepa. Pašku. Hvala lepa, kolega Pašku. Kolega Vlaska ni v dvorani. S tem smo zaključili za prispevki odborov, sedaj pa govorci v imenu poslanskih skupin, kolega Zebr za dve minuti. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči kot je bilo že rečeno, ta eh, mehanizem na področju civilne zaščite zelo jasno predstavlja dodano vrednost, eh, kadarkoli eh, pride do. Nesreče je potreben odziv, je potrebna pomoč in Evropska unija mora pomagati državam članicam. Še prav posebej pomembno eh, se nam zdi, da je ohranjena eh, ta eh, primarna odgovornost držav članic, kadar pride do naravne nesreče na njihovem območju. Kljub temu pa se vedno znova pojavljajo primeri, kjer je obseg nekoliko večji in kjer je potrebno čezmejno sodelovanje. Izkušnje imamo v Evropi z izboljšano koordinacijo in eh, na tej osnovi moramo graditi. Potrebno je poskrbeti za naslednje korake, potrebno je zagotoviti konkretna sredstva in ravno eh, to eh, želimo doseči z tem poročilom več kot 500 milijonov evrov eh, bo eh, na voljo in razdelitev 70 proti 30 za območje Evropske unije in eh, za območje izven Evropske unije, se mi zdi pravilno. Izkazalo se je, da hiter odziv Evropske unije predstavlja dodano vrednost hkrati pa je seveda potrebna tudi koordinacija, tako da lahko uh, pripomorejo eh, k odzivu tudi države članice. Mislim, da mora koordinacija potekati na evropski ravni. Države članice pa lahko ponudijo specifično pomoč. Eh, potem pa je tukaj eh, še varovalka, ki omogoča državam članicam, da se lahko same odločijo glede uporabe modulov. Mislim, da eh, to zagotavlja ohranjanje subsidijarnosti držav članic. Eh, ta mehanizem predstavlja naslednji logični korak na tem področju in eh, videli smo, kakšne izkušnje smo zbrali pri odzivu na tajfun eh, na Filipinih. Hvala lepa. Mm, sedaj pa gospa Estrela v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki komisiji in pa tudi predsedstvu. Vsi eh, so si prizadevali, da bi lahko dosegli ta sporazum. Od januarja eh, bi lahko že imeli novo zakonodajo na področju civilne zaščite. Število nes naravnih nesreč se povečuje in povprečna škoda znaša nič cela 25 odstotkov eh, globalnega brutodružbenega proizvoda. Naravne nesreče v Evropi eh, so zahtevali 90 tisoč eh, žrtev in eh, povzročile so za 211 milijard gospodarske škode. In uh, Vsi se še spomnimo tudi zadnje nesreče na Filipinih. Torej, eh, naravnih nesreč je vedno več eh, in eh, tudi učinki so vedno hujši. Vse to je seveda povezano tudi z podnebnimi spremembami. Zaradi tega moramo poskrbeti predvsem za preprečevanje. Lizbonska pogodba vključuje klauzulo o solidarnosti, ki države članice zavezuje, da eh, zagotavljajo pomoč druga drugi, kadar eh, pride do naravnih nesreč. In sicer eh, znotraj Evropske unije, pa tudi izven Evropske unije. Sporazum z svetom se predvsej razlikuje od ambicioznega predloga Evropske komisije in je tudi precej drugačen od predloga odbora eh, za okolje Evropskega parlamenta. To je bilo tisto, kar smo uspeli doseči. Seveda so se mnenja v svetu razhajala in zaradi tega pogajanja niso bila lahka. Rezultat torej ni ravno ambiciozen. Preprečevanje je boljše kot zdravljenje, ne le zato, ker je veliko bolj učinkovito, ampak tudi zato, ker je veliko cenejše. Okrepiti moramo učinkovitost odziva Evropske unije na naravne nesreče. Hvala lepa, Rebeka Taylor v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Evropski mehanizem na področju civilne zaščite naj bi služil koordinaciji odziva držav članic. Ko neko državo članico prizadene naravna nesreča, eh, požar, eh, poplave ali kaj podobnega, eh, prosi za pomoč eh, Evropsko komisijo in ta eh, poskrbi za koordinacijo pomoči strani eh, držav članic in pa mednarodnih organizacij. Moja država Združeno kraljestvo na srečo še ni zaprosila za takšno pomoč, vendar pa me veseli, da imamo takšen mehanizem, če bomo to pomoč v prihodnosti potrebovali. Podnebne spremembe v moji regiji vodijo v vedno pogostejše poplave pretek. Četrtek eh, je eh, bila poplavljena mestna hiša, ker imam tudi eh, sama svojo pisarno. Zato menim, da je zelo pomembna koordinacija mehanizma na področju civilne zaščite. Upam, da bomo na ta način preprečili kaos na terenu, ko veliko posameznikov poskuša uh, poskrbeti za ustrezen odziv na naravno nasrečo. Na ta način bo zagotavljanje pomoči v Evropski uniji učinkovitejše. Pojavilo se je tudi veliko problemov, ampak v pogajanjih smo se jim uh, izognili. Zagotovili smo ustrezno financiranje in uh, zagotovili tudi zadostno uh, spoštovanje načela subsidijarnosti. Uh, Poleg tega je sodelovanje eh, prostovoljno in države članice se lahko odločijo, eh, da eh, ne bodo sodelovali v koordiniranem odzivu, če se je nesreča zgodila na njihovem ozemlju in se same spopadajo z naravno katastrofo. Hvala lepa, gospa Hasi, v imenu zelenih. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Poročevalki bi se rada zahvalila za zelo dobro sodelovanje. odločitev o mehanizmu na področju civilne zaščite kaže, da lahko predvsej dosežemo z usklajanjem delovanjem. To zadeva tako sredstva, kakor finančna sredstva, kakor tudi preprečevanje in pa uh, usklajevanje uh, reševalnih akcij. Ta mehanizem uh, moramo opazovati z vidika podnebnih sprememb. Zavarovalnice so jasno povedale, da je eh, škoda eh, vedno večja. Eh, pomislimo samo na požare in pa sušo, s katero se vedno znova soočamo. Pred kratkim smo bili priča nevihtam in orkanu na severu Evrope. Vse to vpliva na življenja naših državljanov. Zato je zelo pomembno tudi, da ugotovimo, da se industrija na naravne nesreče ni eh, dovolj pripravila. Predvsem eh, tukaj mislim na industrijske odpadke, na premogovnike. Tukaj lahko spomnim na nesrečo v industriji aluminija na Mačarskem eh, pred eh, tremi leti. Takrat je rdeča pena prekrila vasi in to se ne bi zgodilo, eh, če bi bili jezovi ustrezno pripravljeni na takšne situacije. Torej, tukaj ne gre zgolj za preprečevanje naravnih nesreč, ampak tudi za ustrezne preventivne ukrepe na področju industrije in gre tudi za nadzor nad eh, licencami industriji. Hvala lepa, eh, gospa Rozbah, v imenu IKR. E Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, gospa komisarka. Ta mehanizem za preprečevanje je ključnega pomena na področju uh, naravnih nesreč. Potrebujemo čezmejne odgovore za čezmejne probleme in zato je potrebno ukrepiti sodelovanje in poskrbeti za usklajeno delovanje držav članic. Prehajam iz območja, uh, kjer so pogosto nevihte, pa tudi iz države, ki ima uh, dvostranske sporazume kot tudi številne druge države članice, glede medsebojne uporabe opreme in pa reševalnih ekip. Torej, eh, zaščita državnega ozemlja je v pristojnosti eh, držav članic in potrebe eh, se med državami članicami razlikujejo. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za usklajevanje sredstva za naslednjih eh, sedem let za ta mehanizem so previsoka. Ukrepi ne ustrezajo običajnemu trendu. Najlepša hvala torej za pomoč, ampak ta proračun Evropske unije je veliko previsok. Kolegica Susa, imenu Guengel. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, mislim, da to eh, besedilo še eh, zdaleč ne odgovarja na naša pričakovanja, kar zadeva preprečevanje. Nismo šli tako daleč, kot smo si želeli. Sporazum, ki smo ga dosegli, ima seveda veliko pozitivnih vidikov, kajti obseg civilne zaščite se sedaj ne omejuje zgolj eh, na eh, ljudi in živali, ampak tudi eh, na stavbe in pa na okolje. Ta mehanizem spoštuje načelo subsidijarnosti. Država članica se lahko sama odloči, ali bo ta mehanizem uporabila ali ne. Ne gre za poseg v državo članico zoper voljo te države. To bi lahko bil dober solidarnostni mehanizem, vendar pa se moramo zavedati tudi, da je naravnih nesreč vedno več. Vendar pa te nesreče niso več tako zelo naravne, povezane se s podnebnimi spremembami. Kapitalizem uničuje okolje. In s tem uh, uničuje tudi človeka ko pride do naravnih nesreč, moramo seveda poskrbeti za hiter in učinkovit odziv. Poskrbeti moramo za to, da bo pomoč učinkovita. Zato mislim, da je ta sporazum korak naprej. Želeli pa bi si, da bi bilo jasno tudi, da se ta mehanizem ne more uporabljati v vojaške namene. Najlepša hvala. Kolega Paška. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, ta novi mehanizem na področju civilne zaščite eh, povezuje eh, dva pravna akta in zagotavlja poenostavitev eh, in pa eh, hiter odziv na naravne nesreče. Naravnih nesreč je vedno več in zaradi tega je potreben tudi usklajen odziv Evropske unije. Potrebno se je soočati z različnimi situacijami in se na nje odzivati kar se da učinkovito. In zato potrebujemo tudi ustrezen mehanizem, vendar pa je vsa pomoč Evropske unije zgolj dopolnilo usklajevanje eh, v primeru naravnih nesreč je v rokah eh, regionalnih eh, organov. In to mora biti tudi vodilo pri našem delu. Hvala lepa, kolega Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Civilna zaščita se mora osredotočati tudi na regionalne posebnosti držav članic. Zaradi tega mora civilna zaščita ostati v pristojnosti držav članic. Evropska unija lahko zagotavlja zgolj usklajevanje. Povdarek je na preprečevanju in ne na zdravljenju. Poleg tega pozdravljam tudi dejstvo, da eh, je v tem eh, poročilu omenjeno usposabljanje. Dober je tudi prostovolen pristop. Eh, in pa združevanje sredstev. Vendar eh, pa je potrebno poskrbeti tudi za to, da bomo s temi sredstvi lahko zagotovili tudi pomoč za več nesreč, ki bi se pojavile v istem trenutku. V nasprotnem primeru bi lahko, prišlo, bi lahko prišlo do nevarnih oskih grl. Združevanje sredstev je torej pomemben mehanizem. Izboljšanje učinkovitosti naj bi znižalo stroške. Upam pa, da bomo ta mehanizem eh, uporabljali eh, kar se da redko. Hvala lepa, gospa Groste. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, naravne katastrofe so vse bolj pogoste v celem svetu in eh, podnebne spremembe ta tveganja le še povečujejo. Ampak te katastrofe, ki jih povzroča bodi si človek, bodi si narava, imajo hude gospodarske posledice. V Franciji ocenjujemo, da je več kot 15 tisoč žrtev in 30 milijard evrov škode v zadnjih desetih eh, letih, ki so jih povzročile to vrste naravne katastrofe. Torej, ta evropski mehanizem civilne zaščite je nekaj, kar je nujno potrebno poenostaviti. Potrebujemo mehanizem, ki bo bolj ambiciozen, ki se bo bolj odzival, kajti Evropska unija si ne more privoščiti improvizacij na tem področju. In eh, zato je še toliko bolj nerazumljivo, da sveta zopet ni. Sodelovanje med državami članicami je nujno in eh, želim si reči končno, kajti poročilo Barnije iz leta 2006 eh, je čakalo kar nekaj let na to, da smo končno pripravili ta ambiciozen projekt. Ja, imamo Eh, ta center za hitro odzivanje, eh, kar predstavlja resno evropsko možnost in kapaciteto za odzivanje in to je nujno. To je primer takšnega konkretnega ukrepa, s pomočjo katerega Evropa lahko pokaže svojo dodano vrednost. In sodelovanje na področju civilne zaščite si zasluži in je tudi deležno velike podpore prebivalstva, kajti več kot 80 odstotkov prebivalcev meni, da je usklajeno ukrepanje med državami članicami bolj učinkovito kot izolirano delovanje držav članic, tako da gre za dejavnost v službi naših državljanov. Hvala lepa, gospod Tabajdi. F. Haristov, tiste Ljordjeva, bistoša soj. A moštani javašlat bizonj... Poštovana gospa komisarka, ta predlog kaže tudi, da smo se tudi kaj naučili iz eh, tragedije v zadnjem času. Mačarska eh, se je pred tremi leti soočila z največjo industrijsko nesrečo v zgodovini in sicer v uh, rudniku eh, zlata. Posledice smo čutili v številnih vaseh in mestih. Številne države članice bodo glede na ta nov predlog poročale o eh, svojih kapacitetah na področju civilne zaščite. To se mi zdi eh, dobro. Hkrati eh, pa se mi zdi, da z tem mehanizmom ne moremo rešiti vseh problemov, kajti sredstva ne zadostujejo za spopadanje z industrijskimi nesrečami in nesrečami na drugih področjih. Pol na to. Gospa eh, predsedojoča, gospa komisarka, mehanizem civilne zaščite pravzaprav pomeni sredstva eh, za civilno zaščito, ampak Evropska unija nima lastnih sredstev, to so sredstva držav članic. Torej, kar Evropska unija počne, je sledeče. Jemlje eh, denar državam članicam in jim ga vrača kot sredstva Evropske unije. Za eno roko torej Evropska unija jemlje, za drugo daje. In uh, to je le obupan uh, poskus, uh, da bi uh, državljani uh, imeli pozitiven odnos do Evropske unije. Naravne nesreče, poplave, požari, uh, potresi lahko povsem pretresajo družbo. Uh, In to smo videli tudi na Filipinih, ampak zagotovljena je bila tudi pomoč. Recimo Združeno kraljestvo je zagotovilo 60 milijonov funtov oziroma 70 milijonov funtov. In eh, to kaže, da pomoč že zagotavljamo, kadar pride do naravnih nesreč. Ne potrebujemo pa filtra Evropske unije za to, da bi Evropska unija ta mehanizem lahko uporabljala eh, za namenom lastne propagande. Eh, kolega Stojanova mislim, da ni v dvorani, zato je sedaj na vrsti kolega Šnelhart. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Naravne nesreče so se pojavljale v preteklosti in se bodo tudi v prihodnosti v mojem volilnem okrožju je eh, prišlo eh, do hudih poplav poleti in zaradi tega mislim, da je evropska solidarnost eh, zelo pomembna in da potrebujemo evropsko solidarnost v različnih oblikah. Revizija evropske zakonodaje predstavlja dobro možnost za zagotavljanje večje učinkovitosti. Razvoj v zadnjih mesecih je pokazal, eh, da bo potrebno eh, premustiti eh, še številne težave in da bo potrebno zapolniti številne vrzeli. Gre za sodelovanje med regijami, to je šipka točka in tukaj bo potrebnega še veliko dela. To se je pokazalo pri poplavah če bi eh, uporabili vse ukrepe, eh, ki so nam na voljo, bi bila škoda veliko manjša. Zaradi tega je potrebno delovanje na evropski ravni. Sredstva iz kmetijske politike eh, bi lahko ravno tako uporabili za preprečevanje naravnih nesreč. To je dober pristop, vendar pa moram izpostaviti tudi pomankljivost. Kako dolgo je trajalo, da smo prejeli sredstva iz eh, sklada za naravne katastrofe? Veliko predolgo. In vidim, kako podjetja v moji regiji eh, trpijo zaradi tega, ker še ni bilo odobritve sredstev za strani Evropske komisije. In ko eh, opazujem to situacijo, menim, da bi morali poskrbeti za veliko hitrejši odziv na eh, naravne katastrofe. Tako da se podjetja ne bodo izgubila v uh, kupu upravnih bremen. Najlepša hvala, kolegica Sarvu. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Spomnimo se na tajfun na Filipinih. To je tragičen primer za podnebne spremembe. Ekstremni vremenski pogoji povzročajo vedno več eh, takšnih situacij in povzročajo tudi vedno večjo škodo. Teh nesreč eh, bo torej v prihodnosti vedno več, vendar pa ne vemo, kdaj bo do takšnih nesreč prišlo in zato se je potrebno na nje učinkovito pripraviti. Le tako bomo lahko poskrbeli za hiter odziv in mehanizem Evropske unije na področju civilne zaščite nam bo pri tem pomagal. Sporazum z svetom izboljšuje eh, trenutni mehanizem, gre za boljšo oceno tveganja in za eh, ozaveščanje državljanov, gre za izboljšanje eh, operativnega odziva Evropske unije. Torej ne gre zgolj za kozmetične popravke, ampak za konkreten napredek na usklajeni osnovi. Na ta način bomo lahko rešili življenja državljanov. Hvala lepa. Eh, modri karton, eh, kolega Natala, sem opazila, ali sprejmate njegovo vprašanje. Ja. No? Ne, ne, rekla je ne. Eh, no, Hvala, gospa Borzan. Hvala, gospa predsedujoča. Naravne in druge katastrofe ne poznajo državnih meja in enako velja tudi za zaščito pred njimi. Žal smo zadnjih nekaj let bili priča temu, da so posledice katastrof vse večje, proračun za mehanizem civilne zaščite pa je žal vse skromnejši, 360 milijonov evrov namreč. Hrvaška je država, iz katere prihajam in to je država, ki zaradi svoje zemljepisne lege trpi zaradi sredozemskih poplav eh, in požarov. In eh, zaradi tega se zavedamo še, kako pomembno je imeti izkušeno službo za civilno zaščito, ki je usposobljena za delovanje v vseh pogojih in ki je tudi pripravljena pomagati vsem državam, vsem drugim eh, državam članicam in tudi nečlanicam sosedam, ko gre za požare. E, tako so naprimer naši izkušeni piloti pomagali na portugalskem Grčiji, Izraelu, v sosednji Bosni in Hercegovini in tudi v Črnigori kljub eh, rezervam eh, in kljub pomislikom glede zmanjšanja proračuna, pa še posebej povdarjamo in podpiramo zamisel o krepiti proračuna za čezmejno sodelovanje, ki ti to bo pomagalo državam članicam EU. Hvala lepa, kolegica Borzan. Kolega Natal ima vprašanje za vas, ne? Prav. Dobro, besedo ima kolegica Smolkova. Hvala lepa. težave, s katerimi se danes soočamo, niso nič nenavadnega. Praktično vsak dan se z njimi soočamo in eh, vplivajo na življenje povprečnega posameznika. To je dobro poročilo, ki ga podpiram in ki bo prispevalo k krepitvi varnosti in zaščite evropskih državljanov v takšnih eh, katastrofnih primerih, kajti ustrezna pripravljenost je ključnega pomena za varovanje življenj in eh, zato še kako ocenim to krepitev mehanizma civilne zaščite. Prav tako me veseli, da bo na voljo več novih finančnih instrumentov in da bomo na nekaterih področjih uvedli celo poenostavitve. Naša sposobnost hitre pomoči žrtvam je ključnega pomena in mislim, da bi bilo dobro, da ta mehanizem vežemo morda tudi na sklad za solidarnostno pomoč. Civilna zaščita bo po naših prečakovanjih tudi ključna na področju preventive, ne le v Evropski uniji, ampak tudi širše. Hvala. Preden prejdemo na prosto razpravo, mi dovolite, da dam besedo še kolegu Vlasaku v imenu odbora regij. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka, dame in gospodje. Vsi vemo, da je to ta sprememba novega priloga, eh, ki je ključnega pomena, torej sistem oziroma mehanizem KAST in pa finančni mehanizem iz 2007, sta ta združena v enem samem dokumentu. Pri pogajanjih o tem predlogu smo ugotovili, da je res skrajni čas, da ta predlog tudi potrdimo. Namreč lansko leto se je zadnji finančni inštrument eh, iztekel in zato je pomembno, da postopke poenostavimo tudi za sofinanciranje, ko gre za varstvo pred naravnimi nesrečami. Prav tako potrebujemo mehanizem za civilno zaščito in eh, uporabo tega za pomoč tretjim državam v izrednih primerjih. Prav tako je pomembno, da se zmanjša upravno breme držav članic. Stališče odbora za regionalne zadeve naše povem, da mora biti temeljna predpostavka na tem področju ta, da je potrebno izvajati aktivnosti na najnižji možni ravni in tu mislim, da je potrebno upoštevati predvsem za misli regionalnih oblasti, ki imajo najbolj primerno pogled v razmere. Hvala za prosto razpravo. Sta se javila dva, najprej gospod Matula. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, menim, da je vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti ključnega pomena, ko gre za odziv na uh, naravne eh, nesreče in ko gre za operacije civilne zaščite. Prav tako mislim, da je potrebno izboljšati sodelovanje, ko gre za koordinacijo takšnih skupnih ekip. Poenotenje smernic za različne mehanizme s pomočjo tega mehanizma za civilno zaščito bo prav tako izboljšalo hitrost odziva in pa tudi intervencije. Povečana mobilnost v takšnih primerjih z vzpostavitvijo alternativnih transportnih poti prav tako lahko izboljša dostop za reševalne ekipe v primerjih, ko je dostop težaven. Intervencije na licu mesta, sploh na zelo obljudenih območjih je ključnega pomena, ko gre za odzivanje ekip civilne zaščite. Cela vrsta prostovoljcev tudi sodeluje, kar še izboljšuje možnosti reševanja. In čestitke vsem poročevalcem. Hvala lepa, gospa Ferreira. Ne, gospod Ferreira se upravičuje, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka. malce hitri ste bili pri vsem skupaj in mislim, da smo zgrešili določene podrobnosti. Seveda je preventiva ključnega pomena, ko gre za vnaprejšnje zmanjševanje potencijalne škode v primeru nesreč in katastrof. Naj vas spomnim na dokument, ki sem ga v Evropskem parlamentu že pripravil na to temo, ampak ne upoštevate vseh mojih priporočil, naprimer vzpostavitev okvira za financiranje aktivnosti za preprečevanje nesreč, identifikacija dejavnikov tveganja, mm, potem zaščita obljudenih območij in posebej ogroženih območij in tako naprej in tako dalje. Skratka, vse te stvari niso bile upoštevane z vidika preventive bi si tudi želeli spremembe uredbe o solidarnostnem skladu. Hvala, gospa komisarka Georgijeva, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala za vse vaše komentarje. Štiri zadeve. Pri tej zakonodaji smo resnično uporabili voljo oziroma upoštevali voljo naših voljivcev. 9 od 10, 90 odstotkov torej naših prebivalcev je dejalo, da želijo, da se nekaj stori, zato da se zaščiti njihovo življenje in njihovo imovino pred posledicami takšnih nesreč. Kot drugo, solidarnost krepimo tam, kjer je to smiselno, tam, kjer dejansko lahko storimo več za ljudi. 90 odstotkov tovrstnih nesreč je lokalne narave in solidarnostni mehanizem tam ne igra neposredne vloge. Deset odstotkov takšnih nesreč, ki pa so resnično preveliko breme za naše države ali za tretje države, tam pa je solidarnost ključnega pomena. Manje mrtvih, manje škode. Prav tako je pomembno, da se vzpostavi solidarnost med mehanizmi civilne zaščite samim. Kajti kot te reševalne ekipe, sodelujejo, ko se usposabljajo skupaj, so potem na licu mesta eh, pri intervencijah tudi bistveno bolj učinkovite. Naj tudi povem, da smo solidarnost solidarnostnega sklada izboljšali, saj solidarnostni sklad in mehanizem civilne zaščite zdaj lahko učinkovito sprožimo z poenostavljenim mehanizmom odločanja. Naslednje, tu gre za tudi spoštovanje do načela subsidijarnosti. To je sistem, ki deluje od spode na vzgor, ne od zgore na vzdolj. In to je nekaj, za kar sem izjemno hvaležna tistim, ki so prepoznali ta pomemben rezultat, ki smo ga dosegli skupaj s parlamentom in državami članicami. In ne na zadnje, gre tudi za stroškovno učinkovitost. Gre za to, da se ustvari kultura pripravljenosti in preventive. To še kako potrebujemo v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb, kajti naravne sreče, uničujoče državne naravne nesreče bodo bistveno bolj pogoste. Stroškovna učinkovitost z usklajenim odzivanjem je tudi bistveno, kajti celota je bistveno večja od zgolj seštevka posameznih delov. Za konec sem še povem, da se veselimo sodelovanja z Evropskim parlamentom pri implementaciji te zakonodaje. Upamo, da se bomo iz tega naučili še več in na ta način še izboljšali življenje naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka Georgijeva. Besedo za konec predajam še poročevalki Elizabeti Gardini. Presidente. Ja. Še enkrat najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa vsem kolegom, eh, ki so podali svoje prispevke. Hvala lepa tudi komisarki. Mislim, da danes govorimo o zares zelo pomembni zadevi. Govorimo o solidarnosti, govorimo o evropskem duhu in govorimo o državljanih, ki že danes zahtevajo več Evrope. In e, to je stvar, ki se dan danes pogosto ne zgodi. Govorimo o mehanizmu civilne zaščite, ki deluje. V e, moji državi se je včeraj pričela eh, evropska vaja, pri kateri sodelujejo številne evropske države, Avstrija, Mačarska, Italija, Združeno kraljestvo, Eh, in druge. Torej govorimo o mehanizmu civilne zaščite, ki že deluje in eh, ta mehanizem želimo narediti še učinkovitejši zaradi izkušenj, ki smo jih zbrali. Ne gre toliko za sredstva namenjene za ta mehanizem, ta sredstva so precej skromna, kot je bilo že rečeno. Za preprečevanje naravnih nesreč bi potrebovali milijarde in milijarde, ampak preprečevanje eh, je veliko cenejše kot pa odziv na naravne nesreče. Konec tedna Eh, sem bila v eh, Italiji, eh, kjer smo obhajali rojstvo civilne zaščite, italijanske civilne zaščite in to je bil dogodek, ki se je odvijal ob leto prostovoljstva v Evropski uniji. In ob tem dogodku sem spoznala, o čem pravzaprav govorimo. Ne gre eh, za eh, potres, eh, ki se je takrat zgodil v Italiji. Gre za regijo, kjer je prostovoljstvo zagotovilo dodano vrednost 200 milijonov evrov. In tukaj mislim, da se je izkazal smisel civilne zaščite. Tukaj se je pokazalo, kako zelo pomembna je solidarnost, kako zelo pomembna je eh, prihodnost eh, zagotavljanja pomoči eh, vsem regijam, ki jih naravne nesreče prizadenejo. To je pomembno za naše naslednike in tukaj lahko Evropska unija veliko stori. Zato se vam še enkrat zahvaljujem današnje glasovanje eh, se bo zdelo eh, zelo nepomembno glasovanje, ampak gre za zelo pomemben korak in eh, ta dan si bomo še zapomnili v prihodnosti. Hvala lepa komisarki za njeno zauzetost pri opravljanju dela. Hvala lepa. S tem zaključujemo razpravo. Glasovanje o poročilu gospe Gardini bo potekalo danes ob 11.30 začasno prekinjam sejo do glasovanja.